pol dvanajstih. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu. Zopet gre za izjavo podpredsednice komisije gre za jedrske grožnje in človekove pravice v Severni Koreji. Izvolite. Severna Koreja je ena najbolj izoliranih na svetu, sovražna do svojih uh, sosedov. Ljudje uh, trpijo zaradi nedovoljšne oskrbe, vsakodnevnih problemov in kljub tretjemu uh, generaciji držav, uh, vodstva. Uh, ne kaže, da prihaja do pozitivnih sprememb. Ljudje trpijo med tem, ko režim zapravlja sredstva za uh, vojaške uh, nakupe. Šest uh, članski pogovori uh, so ostali uh, ustavljeni kljub. Uh, upanju, da bo prišlo pod novim vodjem do spremembe, eh, pa je vendarle se nadaljuje eh, eh, jo provokativna dejavnja kot novembra in decembra z raketnimi poskusi. Na najbolj močni, z močnimi besedami smo o, so obsodili tako ravnanje. Istočasno pa mi in ZDA jasno kažemo, da če Severna Koreja eh, začne pot eh, spremembe, se bomo na to odzvali. Izpostavila sem stvari, ki me najbolj eh, skrpijo glede Demokratične ljudske republike Koreje. Še posebej podpiram Kitajsko, da izvede pritisk na režim v Pjongjangu naslednji mesec eh, bo eh, sestanek, kjer se lahko to zgodi. Še vedno ostajamo v eh, stiku za Severno Korejo in tamkajšnje oblasti so izkazale pripravljenost sodelovati. Ravno tako spremljamo, kaj pri tem pravi Kitajska mednarodna. Um, Skupnost v okviru Varnostnega sveta je izkazala neverjetno enotnost v svojem sporočilu do Demokratične ljudske republike eh, Koreje, ki ne bo, eh, da ne bomo sprejeli eh, takega režima. V skladu z rezolucijo Združenih narodov eh, se začenjajo nove restriktivne ukrepe še zlasti v finančnem sektorju. To pomeni, da, da bo varnostni svet še naprej ukrepal, če Severna Koreja bo še naprej kršila mednarodna pravila. Podpiram diplomatske prizadevanja ZDA, Kitajske in Rusije. Zaradi tega je sploh možna enotnost znotraj varnostnega sveta. Zelo smo konsistentno eh, podprli šest eh, članska uh, pogajanja v zadnjem obdobju. Uh, podpiramo režim Združenih narodov in sistematično izvajamo sankcije v skladu z rezolucijami Združenih narodov po nuklearnih. Um, testih in sicer 2006, 2009, 2011 in 2013. Eh, skupaj eh, z eh, tem smo pripravili posebne ukrepe glede prepovedi trgovine z komercialnim orožjem ter sodelovanja z oblastmi in državnimi organi. Provokacija je tudi eno krat, en, enostranska izjava um, uh, združ, uh, Severne uh, Koreje. Take vrste provokacija je popolnoma nesprejemljiva in to je tudi razlog, zakaj 18. februarja je svet za zunanje zadeve sprejel nov paket um, omejevalnih ukrepov, uh, ki je v skladu z. Uh, sklepi Varnostnega sveta z dne 22. junarja. Eh, skupaj z eh, Japonsko bomo v eh, Ženevi podprli novo rezolucijo z zahtevo po spremljanju kršitev človekovih pravic. Istočasno pa delimo tudi humanitarno pomoč. Leta 2011 smo 10 eh, milijonov evrov eh, namenili za hrano v okviru eh, svetovnega programa za hrano. To je namenjeno najbolj izpostavljenim, kot je, so na primer starejši ljudje, noseče ženske in otroci pod petim letom starosti. Želimo si, da bi mednarodna skupnost ostala še vedno uh, združena, tako da bomo eh, preprečili eh, širitev eh, orožja ter podprli ljudi v no, Severni Koreji, ki si zaslužijo boljše življenje. Najlepše hvala v imenu političnih skupin. Sprva gospod Elmar Brok za dve minute v imenu Evropske stranke. Gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica, gospa Ešten. Rad bi se zahvalil za vašo predstavitev, za to, kar ste dosegli v prejšnjih tednih. Severna Koreja je diktatorska država, kjer zelo pritiskajo na nasilen način na prebivalstvo. Takšna nasilna država, ki ima jedrsko orožje in z njimi preizkuša, na nezakonit način, ki preskuša svoje jedrske rakete, je nekaj, na kar moramo biti zelo pozorni. Vse kontaktne linije so bile prekinjene, komunikacije ni in če so strnili svoje vojaške sile, potem eh, ne vem, kakšna bo situacija v naslednjih letih. Obstaja grožnja vojne, ko gre za takšen režim, kar bi lahko dolgoročno spremenilo celotno regijo. In jedrsko orožje v tej regiji je seveda zelo nevarno, kaj ti sosedne države si bodo zaradi tega um, tudi hotele priskrbeti jedrsko orožje in to ni v skladu s pogodbo o nešenju jedrskega orožja. Zato bi jedrsko orožje postalo del normalnega statusa. S tem bi se še povečala grožna jedrske vojne in to v razsežnosti, ki je še nismo videli do sedaj. Zato tukaj Kitajska lahko odigra pomembno vlogo. Prav je, da pritegnemo k pogovorom tudi Kitajska. In samo preko Kitajske, od kateri je odvisna Severna Koreja, da pritisnemo na Severno Korejo in da bomo sporočilo lahko jasno poslali Severni Koreji. Najlepša hvala. Najlepše hvala, eh, gospa Gumeš ima za dve minuti besedo. Eh, seveda, eh, preprečevanje um, jedrskih napadov je bistveno in te provokacije so nesprejemljive za eh, Japonsko, ZDA in tako dalje. Eh, po drugi strani pa zahtevamo, da se spoštuje eh, pogodba o neširjenju orožja in vse drugi podpisani sporazumi in pogodbe. Eh, Severna Koreja je nevarnost za svojo, sama zase, za svoje prebivalstvo. Gospodarstvo je eh, osredotočeno na eh, nuklearno tekmovanje in to pomeni, da je ogromno ljudi zaradi tega v revščini ter sistematično se jim kršijo pravice. Eh, Severna eh, Koreja je mogoče nora ali pa feudalna, ampak še vedno obstaja v tem svetu in tako provokativno naprej se ne more več obnašati. Na koncu eh, so vendarli odvisni od gospodarske podpore eh, Kitajske, ki je stalna članica Varnostnega sveta Združenih narodov. Začeti je treba torej eh, pometati eh, v lastnem dvorišču. Kitajska ne more ehm, sprejemati rezolucije proti Severni Koreji. To je le neodgovorno obnašanje le eh, Kitajska lahko eh, pregovori Pjongjang k razumu in eh, pogajanja morajo privesti do opustitve jedrskega orožja ter izboljšanja pogojev za Korejce na severu in jugu. Brez intervencije to ne bo mogoče, brez sankcij to ne bo mogoče in uh, seveda je treba vključiti uh, tudi civilno družbo. Uh, Kitajska mora sodelovati. Najlepše hvala, gospod Kacin, dve minuti v imenu skupine Alde. Gospa Ešten, kolegica in kolegi, situacija na, je v bistvu virtualna, ampak diktatura je zelo uh, realna in kruta. Zlasti zadnje privikacije so popolnoma nepredvidljive in eh, sprejemljive eh, za eh, politične eh, voditelje doma ali mednarodno. Eh, nekako igrajo na eh, samem robu. Eh, politično eh, eh pre. Eh, Usposabljanje je nekaj, kar je nesprejemljivo in je igra z. Eh, življenjem uh, severnih uh, Korejcev. Um, Severne Korejce izpostavljajo najrazličnejšemu mučenju in nasilju uh, pod lažnimi uh, izgovori. Državljani uh, trpijo novi uh, diktator iz uh, stare dinastije, uh, postavlja uh, pod vprašaj potrpežljivost vseh uh, sosedov. Več, uh, preveč je preveč in zaradi tega so v uh, združenem, uh, v varnostnem svetu vsi enotni. Uh, verjetno diktator želi boljši status tu za svoje državljane, ampak tako um, kazanje vojaške moči je igra pokra, ki je enostavno preveč nevarna. 46 eh, um, nedolžnih uh, žrtev je. Eh, bilo pred eh, tremi leti eh, med eh, mornarji vojaške ladje to, ga, tega se še vedno zelo spomnim, ampak zato potrebujemo uh, ustrezen in konstruktiven odziv. Uh, od diktature moramo eh, začeti zahtevati spremembo odnosa do lastnega prebivalstva in spoštovanje človekovih pravic. Ne smemo enostavno pristajati na izkoriščanje ljudi in dodatne krožnje. Opravičujem se, eh, gospa eh, Kromen, ki ima naslednjo besedo za dve minuti. Spoštovane poslanke in poslanci, zeleni so eh, seveda obsodili jedrske teste v Severni Koreji. Ravno tako zahtevamo, da se vzdržijo kakršnihkoli nadaljnih poskusov pozivamo uh, vodstvo Severne Koreje, da se drži uh, listine Združenih narodov in uh, po. Severno Korejo tudi zahtevamo, da, zahtevamo, da ratificira pogodbo o neširjenju orožja ter njen dodatni protokol. To pa pomeni tudi spoštovanje pogodbe o prepovedi jedrskih testov. Resolucija sama pa ne vključuje eh, tistega, kaj še drugi morajo narediti, da bi se zmanjšale eh, nevarnosti eh, jedrskega napada ali celo jedrske vojne. Jedrs, tisti, ki imajo jedrsko orožje, morajo pretrkati to povezavo med lasništvom tega orožja in svojim statusom ter eh, mednarodnim položajem. Severni eh, Koreja mora zmanjšati svoj eh, arsenal jedrskega orožja. Potrebujemo razoroževanje in pogodbe o neširjenju orožja so dejansko v krizi in sedaj uh, se je dejansko treba uh, aktivirati uh, v smislu jedrskega razoroževanja. Uh, dva tretjine uh, našega parlamenta je že podprlo to usmeritev, to je postala že naša aktivna politika uh, za neširjenje orožja in razoroževanje. Najlepše hvala.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 predstavlja uh, situacijo, uh, ki je eh, zelo nevarna za uh, mir po celem svetu. Uh, prebivalci uh, Severne Koreje uh, so žrtve uh, hudega nasilja in trplijo. Mogoče so uh, državljani najbolj. Uh, Eh, države, v kateri vlada najbolj opresivni režim na svetu dan danes. In zaradi tega moramo režim in eh, vlado eh, Severne Koreje pozvati k zagotavljanju varnosti in se boriti proti tem jedrskim poskusom. Ne smemo pozabiti na žrtve med prebivalstvom, ki trpijo zaradi vlade. Gospoda Boftona ni. Eh, gospod eh, Šolc bo torej naslednji govornik. Šolc ur. Gospod Šolc. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod in gospodje. Pred dvema letoma je potres na japonskem pokazal, kakšne grožne in nevarnosti obstajajo za ljudi, če ne prepovemo jedrske energije. To velja za miroljubno uporabo in pa tudi za politične in vojaške namene. Jedrsko orožje je vedno nevarno za ljudi po Černobilu, po Fukushimi, po, hi, po Hirošimi, Nagasaki je to postalo jasno. Uporaba jedrskega orožja za napad na ljudi je stvar preteklosti. Nobena država nima pravice do preventivnega napada. To ne obstaja v nacionalni, nobeni nacionalni zakonodaji, niti ne v mednarodnem pravu. To velja za celo svet in tudi za Severno Korejo. Ne smemo pozabiti na to, kako se razvijajo zadeve v, na korejskem polotoku. Obstaja zgodovinski spor, ki je dolg več kot pol stoletja jedrsko orožje ni razlog za ta konflikt, ampak samo posledica. In jedrsko orožje je postalo tudi del tega konflikta. Za eh, rešitev tega spora je potrebno pritegniti vse akterje v regiji, Kitajsko in ZDA, da preprečimo eskalacijo. Zato pa moramo vsi prevzeti tudi politično odgovornost. Za to potrebujemo minimalne pogoje. Predsedujoče prekinu govornik. Ben. Naslednji govornik, gospod Doc. Doc, Doc, Asson. Sorry. Mr. President, I rep. Uh, eh, gospod Doc. Nezakoniti jedrski poskusi v Severni Koreji prejšnji mesec predstavljajo nevarnost za mednarodni mir. In seveda je tukaj eh, še večja tragedija v ozadju. Za severno-korejskim eh, gnanjem za eh, jedrskim orožjem Eh, živijo ljudje, eh, ki živijo v ogromni revščini, ki so izolirani in ki so zaprti v delovna taborišča. Eh, tam Severna Koreja je država, kjer je izredno težko biti kristjan, mogoče še najtežje na svetu. Ta situacija je popolnoma nesprejemljiva. V tej razpravi moramo zagotoviti osnovne svoboščine združevanja in veroizpolnjenja odpovedi in nekega dne moramo dati ljudem upanje, da bo njihova vera vendarle priznana. Eh, komisijo pozivam, da izvede po izvedbe in eh, ugotovi, kako eh, je situacija na terenu. Najlepše hvala, gospod Kelam, za minuto in pol. Köszönöm szépen, elnök úr. Madam Ashton. Gospod Ashton spremembe se dogajajo. Eh, direktor CIA eh, je rekel, da prvič v zgodovini Severna Koreja predstavlja nevarnost za ZDA in tudi njene eh, sosede na vzhodu. Prišlo je do sprožitve raket in medtem, ko Iran eh, kupuje čas, da zaključi svoj program, eh, Severna Koreja enostavno ne spoštuje svojih mednarodnih obveznosti. Ampak Severna Koreja ne more delovati sama. Po mojem mnenju tukaj igra glavno vlogo Kitajska. In med tem, ko eh, se eh, Kitajska na vides eh, slabo počuti zaradi takega ravnanja Severne Koreje, je še vedno povezana z režimom na komunistični osnovi. In še en vidik je naslednji. Sodelovanje med Severno Korejo in Iranom. To obstaja pri razvoju raket, ampak verjetno tudi pri razvoju jedrskega orožja. Gre za eh, mrežo nedemokratične solidarnosti, ki podpirajo države, kot so Iran in Severna Koreja. In zaradi tega se moramo povezati v jasno eh, mrežo držav, ki se zauzemajo za mir.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 Mislim pa, da bi morali v Severni Koreji bolje poskrbeti za svoje prebivalstvo. Prebivalci v Severni Koreji so že tako ali tako vsak dan deležni hude humanitarne situacije. Evropski parlament s to resolucijo, o kateri bomo glasovali jutri, želi doseči prav to. Pomembno je, da se to besedilo ne omejuje izključno na jedrske ambicije Severne Koreje. Govorimo seveda tudi o odnosu te države z Iranom. Morda pa je to nek izgovor, ki ga lahko uporabimo za to, da premislimo, kje smo zašli z poti, ko smo govorili o jedrskem orožju. Nekatere države gotovo imajo na voljo tudi jedrski arzenal, vprašanje pa je, kako se lahko izognemo temu, da bi se druge države prav tako prikopale do tovrstnega orožja. Ključna beseda bi zato morala biti zauzetost, predanost, vzpostavljanje stikov, ne pa da uvajamo samo diplomatsko osamitev. Vse bi morali storiti za to, da bi prišlo do jedrske razorožitve. Predvsem pa moramo izhajati iz načel humanitarnega prava, reči moramo, da preventivni udarci niso dopustni, ker je takšna logika katastrofalna za celotno človeštvo. Že obstoj jedrskega orožja ni smiselno. Hvala. Hvala lepa. Hvala Marileni. In sedaj za eno minuto dajem besedo gospodu Hefnerju. Gospod predsedniče, gospe in gospodje, jedrsko orožje je zelo nevarno, zato moramo storiti vse, kar lahko, da bo Korejski polotok postal prostor brez jedrskega orožja. Severna Koreja je diktatorski režim, ki je odzvel, vzel kakršnokoli svobodo vsem državljanom. Državljani ne morejo potovati ne znotraj države, ne zunaj države. Državljani so žrtev že preživetega komunizma, kjer ni svobode do izražanja, ni svobodnega tiska, ni demokracije posebni pročevalec Združenih narodov govori o najhujših kršitvah človekovih pravic na devetih področjih, vključno s pravico do življenja, do zdravja, do hrane, um, pa vse do mučenja, do izginoti, do javnih usmrtitev žensk in otrok. Mi potrebujemo skupni odgovor na jedrske provokacije, ki se lahko razvijajo naprej. Potrebujemo preiskovalni odbor Združenih narodov še marca, da bi preučil vse vidike razmer v Severni Koreji in potem bi se odločali o kršitvah mednarodnega prava. Najlepša hvala. Besedo ima gospod podpredsednik.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 vse deluje. Spoštovana uh, visoka predstavljica, kolegice in kolegi, pred dvema tednoma sem bil član delegacije Evropskega parlamenta na uh, eh, 22. seji Združenih narodov v Ženevi. Tam smo imeli priložnost, uh, da se pogovorimo z uh, pred, komisarjem za eh, človekove pravice in, nekdanjem, in nekdanjo eh, sodnico na mednarodnem eh, sodišču. In sama je izrazila zaskrbljeno zaradi tragičnega položaja spoštovanja človekovih pravic v Koreji. Prejšnji eh, ponedeljek je predstavnik Združenih narodov eh, na seji pred, oziroma zasedanju predstavil eh, stališče eh, do očitnih kršitev do eh, človekovih pravic v Severni Koreji. Rezolucija se pričakuje še ta te mesec. To bo prav gotovo eh, pomemben glas mednarodne skupnosti poslan režimu v Pjongjangu, kjer bomo jasno rekli, da se ne slik sreč, strinjamo z um, grozno revščino uh, in uh, preganjanjem uh, ljudi samo zaradi tega, ker ne podpirajo režima. Hvala lepa za minuto in pol, gospod Kutar. Domne predsednice, domna Ašten, si imate koleč deklaracijo. Gospod uh, predsedujoči, uh, gospa visoka predstavnica. Uh, Očitno je prišlo do uh, kulminacije uh, pri z eh, prekinitvijo odnosov z Južno Korejo in um, razveljavitvijo uh, sporazuma o primirju. Prav gotovo moramo te napetosti pomiriti in dejansko gre za uh, kakovost življenja prebivalcev Severne Koreje, ki živijo v politični izoliranosti in so odvisni od mednarodne pomoči. Prav gotovo je rešitev uh, mirni pristop in dialog. Uh, Treba eh, je zagotoviti njihov ponovni vstop v memorandum o prepovedi jedrskih poskusov ter memorandum, ki prepovedi vduje širjenje orožja. V vsakem primeru eh, tudi Kitajski je v interesu, da je regija mirna in stabilna. Kitajska mora prepričati Pjongjang, da se ponovno usede k eh, šestčlanskim pogajanjem. Evropska unija pa ima eh, tudi možnost komunicirati s to državo. Najlepše hvala in sedaj za eno minuto, gospa Šenšin. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Situacija na področju spoštovanja človekovih pravic na sever, v Severni Koreji je gotova najslabša na svetu. Um, usmrtitve mladoletnikov, politično preganjanje in represije v boji uh, posilstva in ostale oblike nasilja uh,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 kar eh, vedno znova slišimo in beremo v poročilih Združenih narodov. Sankcije, ki so jih uvedli Združeni narode, bodo sedaj veliko spremenile in zaradi tega je pomembno pa, da se po drugi strani nadaljuje dialog. Moramo torej vzpostaviti neko sto, skupno stolišče do režima v Severni Koreji. Situacija je izredno resna, kajti ne gre le za regionalno varnost, ampak za globalno varano, varnost v celoti. In uh, jedrski program Severne Koreje eh, od nas zahteva, da se jasno opredelimo, eh, kakšno je mnenje Združen Evropske unije. Hvala lepa, kolega Arlaki. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa Ashton. Strinjam se to splošno obsodbo Severne Koreje, ki grozi z jedrskim orožjem. Mislim, da gre za res izjemno nesramno grožnjo, ki predstavlja veliko nevarnost za mir po svetu, še posebej pa v tem delu Azije. Mislim pa, da je to tudi pravi trenutek za to, da izpostavimo dejstvo, da druge države imajo vlast jedrsko orožje. Ne samo Severna Koreja, ne samo. Iran, tudi kritiki, ki skušajo biti moralno superiorni. Ne moremo zagotavljati varnosti, če bo izbrani klub držav, ki ima v rokah jedrsko orožje, diktiral nadaljne delovanje. Mislim, da bi morali prepovedati imetje jedrskega orožja sicer ne bomo nikoli dosegli napredka. Minut. Hvala lepa. Zadnji govornik za minuto, gospod Borizala. E Kolegice in kolegi, če želi Evropska unija postati bolj vključena v razreševanje spora na Korejskem polotoku, bi morala v prvi vrsti bolj odločno nastopiti na tem azijskem območju. Dogodki vam je naro kažejo, da je to možno. Mislim pa, da bi v tej krizi Evropska unija lahko uporabila svojo strateško partnerstvo s Kitajsko in Rusijo za razrešitev tega vprašanja. Seveda bo stališče Kitajske do tega vprašanja ključnega pomena, rusko stališče pa ne bo nič manj pomembno. Obe vele sili morata pri tem sodelovati na konstruktiven način. Ta naloga je sicer zelo težka, ampak istočasno nam omogoča kot Evropski uniji, da diplomatsko ukrepamo. Hvala. Hvala lepa, Boris. Sedaj pa postopek. Pritegnite pozornost predsedojočega, catch the eye. Ni vas več prijavljenih, kot je predvideno. Ampak tako kot vedno boste imeli besedo samo minuto. Potem vam oduzamem mikrofon. Najprej gospa Korhola. Kiitos arvoisa puhemies. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne moremo sprejeti ravnanja Severne Koreje, ne moremo sprejeti tega, kako se igračka z nami, kako zatira svoje prebivalce v posameznih taboriščih. Študija, ki je bila objavljena prejšnji teden, kaže, da se je položaj še poslabšal. Prihaja do stradanja prebivalstva, do usmrtitev, do trpanja posameznikov v taborišča, ki se nahajajo na izoliranih območjih, vendar se jih vseeno lahko odkrije preko satelitskih posnetkov. Več kot 200 tisoč oseb lahko najdemo v teh taboriščih in tam jih izkoriščajo kot delovno silo. Združeni narodi pravijo, da je položaj človekovih pravic v tej državi en, eden od najslabših na svetu. Sankcije mednarodne skupnosti stvari niso izboljšale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 na tem območju. Sam sem bil večkrat v tej državi in sedaj bi rad z vami delil dve svoji osebni opažanji. Zelo počasi, vendar gotovo se že kažejo znaki določenih sprememb. Naprimer, kar nekaj poskusov je že bilo za to, da bi uveljavili prosto trgovino, sicer v manjšem obsegu, več stranski ukrepi, so lahko učinkoviti, vendar bi morali skrbno razmisliti tudi o sankcijah do Severne Koreje. To je tudi razlog, zakaj bi morali bolj sodelovati s Kitajsko. Kitajska je edina država, s katero Koreja ohranja dobre odnose. Hvala lepa. Gospa Lohbiler je naslednja. Je, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa visoka predstavnica. V odboru za človekove pravice smo razpravljali o razmerah človekov pravic v Severni Koreji in zelo smo zadovoljni, da je Evropska unija povdarjala pomembnost človekovih pravic in problema v Severni Koreji in da podpirate možnost preiskave resnih kršitev človekovih pravic sto dvajset tisoč ljudi trpi zaradi teh taborišč prisilnega dela, imamo satelitske slike in posnetke, ki kažejo, da tam ne delajo samo odrasli, ampak tudi otroci, ki so prisiljeni v delo in ki so sestradani. Prosim, da odprete to vprašanje taborišč in da poskrbite za to, da bomo prednostno obravnavali razmere v teh taboriščih. Najlepša hvala, gospod Tanok ima besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Severna Koreja ostaja najbolj osamljen in brutalen diktatorski režim na svetu, ima jedrski program, ki spodbuja k jedrskemu tekmovanju v tej regiji. Poskusi z raketami v zadnjem obdobju kažejo na to, da Mednarodna skupnost skupaj s šestimi velesilami v Evropski uniji mora storiti več za to, da bi Severna Koreja sklenila mir z jugom, da bi se odrekli jedrskemu orožju. Mislim pa, da bi morali Kitajsko polno vključiti v to delo. Zagotoviti je treba popolno sodelovanje, kajti ni dovolj, da bo samo Amerika na mejo poslala svoje vojaške enote. Priti mora do demilitarizacije na tem območju. Rusija je še vedno jezna, ker se je NATO razširil na vzhodni del Nemčije. Namreč trdi, da do tega ne, ne bi prišlo. Zato Kitajska potrebuje zelo velik korenček, če želimo, da se odreče svojemu korejskemu partnerju. Morda bi lahko neko prehodno vlado uvedli v tej državi. Govornik je bil prekinjen. Dobro, s tem smo zaključili razpravo o tej točki. Besedo kot zadnja dobi še visoka predstavnica, gospa Ešton. Se upravičujem, mikrofon se kar sam izklaplja. Mislim, da smo si enotni glede tega, kaj se dogaja na Severni Koreji. To je brutalen režim, ta režim res grozljivo dela s svojimi prebivalci. Z Japonsko bomo v Ženevi, v svetu za človekove pravice, sprožili preiskavo dogodkov. Vsi smo pre, učili, prebrali izjave posameznikov, ki so pobegnili iz teh taborišč in vemo, kako terorizirajo v tej državi prebivalce, kako jih ustrahujejo mislim, da bi morali storiti več na tem področju. Ponuditi bi morali več podpore v obliki hrane in pomoči. Govorili ste že o sodelovanju s Kitajsko. V okviru strateškega dialoga s Kitajsko se o tem že kar nekaj časa pogovarjamo. Namreč izjemno pomembno je, da Kitajska Severni Koreji omogoči, da se odpre, da Kitajska tudi izvrši ravno pravo mero pritiska na to državo. Mislim pa, da bi tudi mi morali izvajati pritisk, tako kot smo ga do sedaj. Istočasno pa moramo izpolniti svoje obveznosti do varnostnega sveta. Severna Koreja se ne sme slepiti. Mislim, da bi morali storiti več, da se tudi ta država vključi v mednarodno skupnost in bi morali ustrajati na tem, dokler do tega ne pride. Thank you. Ima kdo postopkovno vprašanje? Ja, it works. Gracias, señor presidente. Uh, herr president. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo sem zadovoljen z vašim ravnanjem kot predsedojoči in da prekinjate vsakega, ki je prestopil čas. Sam sem prosil za besedo v sklopu CatchDI, pa torej očitno se je moja prošnja izgubila. Prosim, da me upoštevate pri naslednji točki na dnevnem redu. Najlepša hvala. Se opravičujem, prav imate, če želite, lahko dobite besedo še za eno minuto, čeprav je gospa podpredsednica že podala svoj odgovor. Minuto vam dam, kaj ti res sem prehitro obrnil stran in sem vas nekako spregledal na seznamu. Izvolite. Gospod predsedujoči, pri naslednji točki bi se potem oglasil, če smem. Dobro, smo si zabeležili, da se boste oglasili pri naslednji točki. S tem je razprava res zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri ob pol dvanajstih. Naslednja točka na dnevnem redu je izjemno pomembna, kajti vladajo izredne razmere. Z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko bomo govorili.